Obvestili so me, da, je, da ima gospa Koraca biti postopkovno vprašanje. Prosim, prisluhnimo kolegici. Hvala lepa, predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Naj omenim vprašanje prevare pri glasovanju gospe Le Pen. Kaj ti? lahko govorim, predsedujoči, hvala lepa. Oktobra, oktobra, prosim kolegice in kolege, da prisluhnemo, vsaj prisluhnemo kolegici. Gospa Koraca Bil, torej. Torej, na oktobrskem zasedanju smo s kolegi poprašali o tem in dejali ste, da boste sprožili uradno preiskavo. Veliko izmed nas se še vedno sprašuje, kakšen je rezultat te preiskave po toliko mesecih. Gospod Marcel de Graf, sopredsedujoči skupine Lepenove, je bil kaznovan za prevaro pri glasovanju, vendar pa nič nismo slišali o glasovanju gospoda Nikolaja Beja, ko je tudi glasoval s kartico gospe Le Pen. To je generalni sekretar eh, nacionalne fronte. Upam, da imate več novic na to temo. Za nas, gospod predsedujoči, hvala lepa. Naj vas obvestim, da mi je predsednik podal sporočilo ravno na to temo, to vam bom takoj sporočil. Gospa Lepen pa je tudi prosila za besedo in seveda dobi besedo, prosim. Kolegi in kolegice, gospa Koraca Bild eh, je obsedena z mano, hvala za to. No, v vsakem eh, primeru pa sem jo želela obvestiti, da Eh, na vkljub tem obtožbam sama nimam nič s to zadevo, sem popolnoma nedolžna. Torej, kot sem dejal, gre za to temo, sporočilo. Bom kar prebral besedilo, ki sem ga dobil in ki vam ga moram sporočiti v imenu predsednika. Začenjam. Verjetno se boste spomnili, smo med glasovanjem na plenarnem zasedenju 28. oktobra 2015 prosili predsednika, prosila ga je gospa Koraca Bir, da preveri okoliščine, pod katerimi je glasovalna naprava gospe Le Pen bila uporabljena, ko nje ni bilo. 17. decembra 2015 je bil parlament obveščen o sklepu predsednika da kaznuje gospoda de Grafa za njegovo obnašanje med tem glasovanjem, saj je uporabil glasovalno napravo gospele Penove. Kazen je, da se mu odozame pet dnevnic. Potem, ko smo slišali različne poslanke in poslance in gospoda Beja, smo tudi zaslišali dvakrat, je predsednik se odločil, da bo kaznoval tudi gospoda Beja za njegovo obnašanje med istim glasovanjem, ko je tudi uporabljal napravo gospe Lepenove. Tudi on bo izgubil pet dnevnic. Poslanec je bil obveščen o tej odločitvi. Konec poročila. Tako, sedaj pa. Prosim. Gospod Bej, prosim. Oui, euh, Gospod predsedujoči, moj prispevek eh, temelji na eh, členih 164 eh, in 167. Tukaj ni dobenega dokaza in odločitev predsednika Šulca je popolnoma napačna s tem krši pravila institucije in pravila svojega položaja. Ta odločitev temeli na fantazijah, na pričanjih, ki niso utemeljena in ki jih eh, nisem uh, mogel izpodbijati v skladu s členom 166 poslovnika. Ni na meni, da Eh, dokažem svojo nedolžnost, ampak morajo tisti, ki me obsojejo, dokazati, da sem kaj storil narobe. Gospod Šulc sedaj vodi kampanjo za uh, nov pol mandat in uh, zato je sklenil ta sporazum z RS. Taken, taken... Zabeležili smo si to, kar ste dejali torej vaša odločitev, da se boste pritožili. Sedaj pa prosi za besedo še gospa Koraca Bild. Gospod predsedujoči, čisto na kratko, to je torej dokaz javne laži, kajti gospod Nikola B. mi je osebno dejal, da je glasoval v imenu gospe Le Pen v avtomobilu, s katerim sva se peljala na letališče in imam pričo. In s tem se seveda postavlja nad pravila parlamenta. Hvala lepa. I take, I take the, that the communique, which is sporočilo o kazni za gospoda Beja sledi temu, kar smo preiskali.